dober dan, eh, pričeli bi z delom. Pronti? Elisabeth. Elisabeth. Bene benvenuti a tutti diamo inizio vse lepo pozdravljam začeli bomo z delom tega odbora najprej bi sprejeli dnevni red če nimate nobenih pripomb glede dnevnega reda potem ga bomo odobrili takšnega kot je pred vami na zadnjem srečanju ministrov za kmetijstvo je bilo govora o olivnem olju. ta odbor eh, mora prejemati eh, poročila o tem in prosim sem, prosil sem komisijo za poročilo. Prosil sem, da nam povedo, kak, o kakšnih eh, ukrepih razmišljajo in kako jih nameravajo izvajati kajti na eh, naslednjem upravnem eh, srečanju eh, bodo sprejeli odločitve glede tega problema. Če ni nobenih pripomb glede dnevnega reda in sicer do konca tega sestanka, potem bomo zapisnik odobrili takšnega, kot je. Naj vas obvestim, da se današnji sestanek prenaša na spletu. Imamo tudi manjšo spremembo eh, dnevnega reda, kajti med nami so nekateri španski kolegi, ki bodo prišli nekoliko kasneje. Imeli so težave z uh, letali oziroma z, niso mogli točno priti. Glasovali bomo torej kasneje in začeli bomo za točko 5. Ali je z nami gospa Nedelčeva? Dobro. Začeli bomo torej sa točko 5, Evropska statistika trajnih nasadov. Naša poročevalka je Marija Nedelčeva in ogledali si bomo njen osnutek poročila. Komisija je predložila uredbo in cilj je poenostavitev in pa ažuriranje obstoječega zakonodajnega okvira glede evropske statistike o trajnih nasadih. Ta uredba bo nadomestila dve obstoječi a, uredbi in sicer 3.4.4.5.78 o, o statistiki majhnih a, kmetij in pa 2.8.9 o sadovnjakih. Rok za uložitev predlogov sprememb je ponedeljek 13.4. 4. april ob 12. Glasovanje pa bo potekalo v odboru 2. maja. Zahvaljujem se predstavnikom komisije, ki so danes z nami in takoj bi dal besedo gospe poročevalki Nedelčevi. In eh, ona nam bo podala uvod v njen osnutek poročila. Prosim. Poleg. Hvala predsedujoči. Dragi kolegi, gre za zakonodajno poročilo Eh, ki eh, stopi v veljavo eh, po vstopu v veljavo Lizbonske pogodbo. Gre za nove pristojnosti, ki jih bo imel parlament na področju kmetijstva. In v tem poročilu v Evropski statistiki trajnih nasadov sem tu izpostavila zlasti za me dve pomembni točki. Poenostavitev pravnega, pravnega okvira na tem področju in pa delegacija delegirane akte. Tu je tudi pomen, eh, ki smo ga poudarili že pred nekaj meseci na tem področju in sicer črtanje prve priloge in eh, njegovo vključitev v samo besedilo. To sem tudi storila, priloga ena eh, pravzaprav je oris tega okvira in sicer za katere trajne nasede je potrebna, nasade je potrebna evropska statistika in eh, prva priloga eh, je sedaj del besedila. Drugo, ko gre za poenostavitev obstoječe regulative, je komisija skušala zmanjšati upravno breme, hkrati pa se odzivati na potrebe trga. Želela sem narediti še več in sicer z dopolnili, ki se nanašajo na povsem eh, majhne površine oziroma eh, kmetijske parcele eh, in eh, Tu imamo tabelo, ki eh, povdarja še druge zahteve, ki jih ni v sedanjem pravnem okviru proizvodnje eh, oziroma eh, oblikovanje eh, teh podatkov, izdelava teh podatkov bi pomenila veliko upravno breme, rezultati pa precej negotovi. Za mene je šlo za to, da tu zlasti Eh, zagovarjamo interese parlamente. Tu so načela medresolucije parlamenta iz leta 2010, ki se nanašajo na pristojnosti, zak, eh, zakonodajne pristojnosti in pa pristojnosti komisije tekom petih let od začetka veljave uredbe. Na začetku je bilo rečeno, da naj bi ta odbor eh, deloval samo eh, znotraj določenih pristojnosti in prenos eh, teh eh, pristojnosti pa velja za enako dolgo obdobje, razen če Evropski parlament ali svet temu nasprotuje in sicer tri mesece eh, po koncu vsakega obdobja. Tu gre za zelo pravne vidike, vendar mislim, da je to pomembno in da lahko že od sedaj to preučimo in vidimo, kako urediti to vprašanje delegiranih aktov skupaj s svetom in s komisijo. Tu je tudi govora o izvedbenih aktih in pa eh, želela bi poznati mnenje drugih eh, poslancev, drugih kolegov v zvezi s tem vprašanjem. In vsakršni delegirani akt pa lahko stopi v veljavo šele, če nihče ni izrazil nasprotnega mnenja dva meseca pred eh, vstopom v veljavo. Eh, in po izteku roka ga je moč za dva meseca podaljšati na pobudo Evropskega parlamenta. To želim povdariti, namreč na začetku eh, se mi je zdelo pomembno, da ima parlament dovolj časa na voljo, da se lahko na to odzove in tu je eh, tudi sklep o, eh, o temu, da lahko pride eh, do revokacije in sicer po, eh, eh, po objavi v uradnem, v uradnem glasilu. Tu so torej ti najrazličnejši pravni, pravni vidiki, tu gre za poenostavitev, zmanjšanje upravnega odbora in tako dalje, upravnega bremena, to, kar se nam je zdelo najpomembnejše in eh, to je sledilo razpravi v parlamentu eh, prejšnjo jesen in pa preučiti tudi uh, celoten obseg tega področja. Hvala lepa. Hvala lepa, Marija. Opravili ste odlično delo. Kar se tiče uskladitve 2, je vse v redu. Torej, pričeli bi z razpravo Elizabeti Jegle, potem pa gospod Papa Stankos. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila gospe poročevalki. Opravila je zelo dobro delo. Moram pa reči, da tudi poročilo komisije ni bilo slabo. Tudi komisija Če si pogledam pretekle razprave o tej temi, se je odprla in tudi komisija sama želi odpraviti birokracijo in si želi poenostavitve. Poročevalka je uložila predloge sprememb, sama pa bi želela iti še nekoliko dlje, kar se tiče odprave birokracije in poenostavitve. In eh, rada bi vas tudi ukrepila, da boste šli ukrepljeni v pogajanja vem, kako je tre, se je treba pogajati in vem, da je treba jasno povedati, da morajo biti zbrani podatki dejansko zadostni. Ne, da moramo kmetovalce vedno znova prisiljevati k temu, da morajo dvakrat podajati podatke k različnim stvarem. V tej smeri bodo šli moji predlogi. Nekatere stvari je treba ohraniti, druge točke je treba razširiti. Želela bi si tudi, da bi zvišali število hektarjev. Uh, pri majhnih kmetovalcih, ampak v osnovi bi rekla, da se lahko zahvalimo poročevalki za odlično delo. Gospod Papa Stankos. E, ja, e, Zahvaljujoč gospi poročevalki za njeno poročilo oziroma lahko se zahvalimo gospe poročevalki za to poročilo. Rekla je, da je to zakonodajni akt, mislim, da je opravila zelo dobro delo. Mislim, da je vložila tudi zelo dobre predloge sprememb. Kar pa se tiče stališča Evropskega parlamenta in pa institucionalnega konteksta in pa dela za Evropsko unijo, zlasti pa kar se tiče pogajanj, o delegiranih aktih, naj povem, da je zelo pomembno tudi to. Poročevalka se je zauzela za izključno vključitev trajnih nasadov in tega ni prepustila v prilogi. To je sedaj To sedaj pomeni, da bo sedaj parlament vključe, vključen v kakršnekoli spremembe. Seveda moramo ostati pozorni in to pravim vsem kolegom. Takoj, ko bo to postalo končno odločitev, si moramo pogledati tudi obseg teh trajnih nasadov. In Pogledati se moramo, kako se vključujejo v registracijo statistik v Evropi. Upravno breme, ki ga čutijo kmetovalci, ki morajo kar naprej poslu, po, pošiljati podatke za statistiko, to je nekaj, čemu se moramo izogniti, to moramo zmanjšati, kolikor se le da. Zagotoviti moramo kakovostne podatke. Eh, hkrati pa moramo prepričati obremenitev za kmetovalce. Hvala. Um, Hvala lepa. Tudi sama čestitam poročevalki uh, za njeno odlično poročilo. Zame je pomembno to, da se uredba o statistikah eh, omeji samo na trajne nasade. Kajti, če bomo vključili vsak eh, majhen sadovnjak, potem bomo dobili administrativno pošast. Kajti, najmanjši proizvajalci bodo potem morali biti vključeni v to statistiko in obravno breme bo enostavno preveliko treba je pogledati, ali imajo podatki sploh še kakršno vrednost potem. Zato mislim, da bi morali enostavno izključiti majhne kmetovalce in že na ta način lahko tudi uh, odpravimo precej upravne obremenitve. Hvala. Hvala lepa. Michel Anten. Hvala predsedujoči. Tudi sama se želim zahvaliti Eh, poročevalcu, eh, poročevalki, eh, zlasti v upoštevanju pripomp različnih delegacij, zato da je to sprejemljivo povsod ob upoštevanju najrazličnejših pogojev. Imam dvoje pripomp. Prvič, prva se nanaša na prilogi 1 in 2. Mislim, da bi lahko šli še dlje v smeri poenostavitve tega dokumenta. Ta dokument mora odražati fazo, kjer sodeluje parlament in e, statistike, konec koncev, statistični podatki so preveč pod, e, pomembni, da pri tem ne bi sodeloval parlament. Drugič, tisto, kar je že e, omenila gospa Jegle, ko gre zlasti za Eh, kmetovalce, tu bi lahko povišali ta prak eh, na pet hektarjev. Hvala lepa. Hvala lepa. Mark Tarabela, hvala lepa. Eh, bil sem poročevalec v Senci in eh, mislim, da poročilo gospene Delčeve eh, gre v pravi smeri in čestitam. Gre namreč za poenastovitev, o kateri je že bilo govora. Gre za to, da jo skušamo doseči in prilogi ena in dve mislim, da to zlasti omogočata. Potem pa tudi sam obseg delegiranih aktov temu ne nasprotuje EU-jem. Edino, kar bi želel povedati in eh, Mišel Donta je ravno kar o tem eh, govorila, gospa Nedečeva pa bo verjetno še eh, kaj povedala v odgovoru, ko gre za same površine, ni cela dva hektarja, tu bi predlagal predlog spremembe in sicer pa Eh, bi to pomenilo, da se izključi posem mehne kmetovalce, eh, kar pomeni, da bi to negativno vplivalo oziroma da bi to okrnilo eh, statistične podatke. In uh, sicer pa menim, da se je poročevalka srečala tudi s poročevalci v Senci, da jih je o tem informirala in eh, čestitam jih k upravljenemu delu in moram reči, da nimam nobenih večjih pripomp eh, ali pa negativnega mnenja zlasti, morda eh, glede te površine, površine ni cela dva, to bi morda lahko spremenili, gre za zelo mehno površino, ne smemo pa preprečiti zbiranje spremljanja statistike zlasti eh, v tistih državah, kjer so to vrstne eh, kmetije zelo pogoste. Bene. Altri... Dobro. Če uh, ne bi nišče drug imel besede, potem bi uh, predal besedo predstavnikom komisije. Gospod uh, Munjos je z nami. Potem pa bomo dali še enkrat besedo gospodine Delčevi.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 povsem v skladu z začrtanimi cilji in eh, tudi s pristopom, ki ga je predlagala komisija. Predlagane so bile spremembe in eh, tu je povsem jasno, da Eh, tu komisija to upošteva zelo eh, pozitivno, zlasti ukolikor eh, so usmerjene k temu, za kar smo se vedno zauzemali, namreč za poenostavljanje in za to, da bi te statistike postale bolj koristne za uporabnika. Tu lahko ugotovimo, da so prisotne dejansko poenostavitve in sicer v tem smislu, kot je to predlagala že na začetku komisija, menimo, da bo to privedlo tudi do določenih omejitev, vendar pa ima zakonodajalec polno svobodo, da se glede tega odloči tako, kot meni, da je najustreznejša rešitev. Komisija pa bo skušala sodelovati še z drugimi ustanovami in sicer zato, da bi prišli do kompromisa eh, in sicer v smeri čim širšega dogovora ob tem, da ohranimo najbolj bistvene vidike oziroma elemente predloga komisije. Donc, quand, uh, pour me, pour me, pour me referer... Naj se tu sedaj eh, sklicujem še za neka, na nekatere točke, ki so jih omenjali predhodniki precej bistvena sprememba, ki bi se nanašala na prak oziroma zgornjo mejo, bi lahko pomenila probleme ne le z vidika uporabnosti statistik, temveč tudi primerljivosti med državami članicami. In kmetije, kakor tudi sadovnjaki, naprimer eh, njihova površina, njihova velikost se močno razlikuje od države do države ali pa celo med regijami znotraj enake dr eh, iste države. In eh, če bi to močno spremenili, bi to lahko v veliki meji omejilo primerljivost in uporabnost statistih. Ne le na ozemeljski ravni, temveč tudi z vidika statističnih podatkov v preteklosti in primerljivosti teh podatkov, tudi glede na pretekle podatke. In to bi bilo eh, na tak način veliko bolj omejeno. Kar zadeva delegirane akte, tu smo jasno zlasti zato, da bi skušali poiskati kompromisno rešitev, ki v polni meri spoštuje skupen dogovor, skupno razumevanje, tako da bomo pogledali, preučili predloge, ki bodo išli iz dela parlamenta in tudi komisije na tak način, da bi nas to potem privedlo do rešitve, ki je skladna s pristojnostmi vsakega telesa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kadozo iz Eurostata. In če nihče drug eh, iz komisije ne želi govoriti, potem eh, bom predal besedo gospe Nedelčevi. Prosim, Marija. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem vsem kolegom, ki so sodelovali v razpravi. Sedaj bi šla na nekatere pripombe. Lahko smo si edini, da želimo zlasti zmanjšati upravno breme. Otot eh, predlogi sprememb eh, iz mojega poročila. Pri pogovorih s komisijo pa eh, bomo še nekoliko bolj razmislili o možnostih, da predvidimo nekatere tabele. V, in sicer gre zlasti za tabele 2 in 3. O tem se bo potrebno potrebno še pogovoriti. Eh, to mora biti opravljeno do 11. aprila. Sem povsem odprta do vsakršnih predlogov. Potem druga pripomba, dvigniti ta prak oziroma zgornjo mejo. Tudi sama sem vprašala, zakaj pa ne to narediti v, za nič cela dve ali pa nič cela pet. In na podlagi, eh, na podlagi pojasnil, eh, da je potrebno upoštevati primerljivost in uporabnost, je potrebno upoštevati, da so tu države, kjer so manjše površine, kar bo potem imelo za glavno negativno posledico, če gremo na nič cele pet, eh, potem to lahko pomeni 10-15 odstotkov proizvodne, ki ni zajeta. In mislim, da ne bi bilo previdno z naše strani, da to ostane neke vrste siva lisa. Zlasti, eh, da to predstavlja celo precej velik odstotek. To je tisto, kar me je najbolj skrbelo in to je ta argument, ki se nanaša na velikost, zato sem ostala pri ničela dve. Kar zadeva delegirane akte, bomo eh, še vedno imeli v mislih zlasti področje uporabe in pa zlasti tudi vidik izvedbe in s komisijo in s svetom je potrebno to pogledno priti do rešitve. Res je, da gre za občutljivo vprašanje in lahko vam zagotovim, da bom branila pozicijo parlamenta do zadnjega. Na podlagi kompromisa pa bomo prišli dokumenta, ki odraža našo legitimno stališče in ki bo dobra podlaga za nadaljevanje. Za naslednje mesece hvala. Grazie Maria. E Hvala lepa, Marija. Naj vas spomnim, da je rok za uložitev predlogu sprememb 11. april ob 12. 2. maja bomo imeli glasovanje v odboru. Če nima nihče nobene pripombe v zvezi s to temo, potem pa se vrnimo k dnevnemu redu. Sedaj so naši španski kolegi tu in začeli bomo s točko 4. Glasovali bomo prosim, pripravite svoje glasovalne kartončke. Želite besedo? Uh, kolegi iz EPP-ja so tu, sedaj pa prihajajo še socialistični kolegi. Grazie, Ernst Garcia. Torej videti je, da je vse v redu. Hvala lepa. Aranča se nam je ravno pridružil in to pomeni, da lahko začnemo. 4 riguarda investire nel futuro. Točka 4. Ulaganje v prihodnost, novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo. Poročevalec je Giovanni Lavia. Odbor pristojen za to besedilo pa je odbor Sure. Sprejeti moramo naše mnenje. 45 predlogov sprememb ste predložili. Giovanni. Bi želeli besedo pred glasovanjem? Če ne, potem pa eh, si pogledajmo kompromisne predloge sprememb. Če ste pripravljeni, potem bomo začeli z glasovanjem. Kompromisni predlog spremembe 1. Glasujemo. 1. Torej, ste glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj bomo začeli z predlogom spremembe 8. Glasujemo o predlogu spremembe 8. Ste glasovali o predlogu spremembe 8? Konec glasovanja. zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 2. Torej, glasujemo o predlogu spremembe 2, o kompromisnem predlogu spremembe 2. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 14. Glasujemo o predlogu spremembe 14. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15. Glasujemo. Konec glasovanja o predlogu spremembe 15. Sprejeto. Sedaj prehajamo k kompromisnemu predlogu spremembe 3. Glasujemo o kompromisu 3. Glasujemo. Ste vsi glasovali o kompromisnem predlogu spremembe 3? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 18. Ne, oprostite, 19. Torej, glasujemo o predlogu spremembe 19. Glasujemo o predlogu spremembe 19. Konec glasovanja sprejeto. Videti je, da bi morali glasovati o prvem delu 18. Torej, glasujemo o prvem delu 18. predloga spremembe. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. glasujemo o kompromisnem predlogu spremembe 4. Ste vsi glasovali? Torej, kompromis 4. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 4 je sprejet. Prehajamo k predlogu spremembe 25. Glasujemo o 25. Ste vsi glasovali o 25. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o kompromisnem predlogu spremembe 5. Glasujemo o kompromisu 5. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 30, gospoda Nikoleskoja. Glasujemo o predlogu spremembe 30. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o kompromisnem predlogu, kompromisnem predlogu spremembe. Šest. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Sedaj glasujemo o prvem delu predloga spremembe 34, torej prvi del predloga spremembe 34. Konec glasovanja o prvem delu 34. predloga spremembe, zabrnjeno. Nadaljujemo se 35, predlog spremembe 35, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Nadaljujemo s predlogom spremembe 7, 3, 37. Glasujemo. Ste vsi glasovali o 37? Sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 40. Glasujemo o 40. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 42. predlog spremembe. Glasujemo o 42. predlogu spremembe gospoda Tarabele. Ste glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 43. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Sprejeto. Predlog spremembe 44, gospe Jegle. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In na zadnje, predlog spremembe 45, gospe Polsen in drugih, glasujemo o predlogu spremembe 45. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Da, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o mnenju, kot je bilo spremenjeno. Sedaj poteka končno glasovanje. Konec glasovanja. Mnenje je bilo sprejeto in čestitam gospodu Laviji, kaj ti prosim je za besedo. Izvoli, Giovanni. Hvala lepa, gospod predsednik. Videti je, da je bilo to mnenje sprejeto in to mnenje nameravamo poslati odboru Šure. Ta odbor pa že ima osnutek poročila, ki ga je prepravil njihov poročevalec, gospod Gariga. In v tem poročilu boste našli številne točke, ki smo jih sprejeli tu. Poročevalec odbora Sure je pripravljen sprejeti tudi nadaljne predloge, ki smo jih sprejeli danes. Zlasti je poročevalec pripravljen pristati na to, da bi financiranje skupne kmetijske politike ostalo v posebnem razdelku ali podrazdelku, torej sprejema svoj izvorni predlog in ga spreminja. Torej, morali bi imeti ločen razdelek za a, skupno kmetijsko politiko in skupno ribiško politiko. Poročevalec pa ni pripravljen sprejeti predloga. Prepričan sem, da se bodo vsi odboro, katerim je skupna kmetijska politika pomembna, proti temu borili. Zauzemal se bo za to, da bi imeli financiranje po letu 2013 vsaj na ravni eh, tistega večletnega finančnega okvira do leta 2013. In to boste našli tudi v predlogih poročevalca. Toda ne namerava sprejeti predloga našega odbora. Glede naslednjega novega finan, večletnega finančnega okvira, kjer, kjer upoštevamo tudi inflacijo. Želim uložiti eh, predlog spremembe v tej smeri in prosim vas vse, ne glede na politično ozadje, da podprete te predloge sprememb, tako da bomo lahko zmagali v bitki in zagotovili, da bo novi večletni finančni okvir sprejet uh, v povezavi z novim uh, finančnim okvirom. Hvala lepa, Giovanni. Mislim, da je to eh, boj, ki ga bomo tudi bili. Ali kdo želi besedo v zvezi s tem? Če ne, potem bi nadaljevali. In prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. Hvala lepa, Giovanno Lavi. Točka 6. 2.112 del konsiglio relativo ai succhi di frutta. Predlogi sprememb. Eh, ki se nanašajo na sadne sokove in eh, podobne eh, proizvode. In tu je poročevalec in odbor za okolje. Najprej osnutek mnenja in sicer je cilj predloga sprememba Eh, eh, sprememba eh, sklepa, dosedanega sklepa, ki se nanaša na sadne sokove in podobne proizvode. Gre za sestavo, potem različne specifikacije proizvodnje in označevanje teh proizvodov za zagotavljanje prostega gibanja. In Vasilika Denčila pa je pripravila eh, to mnenje. Eh, rok za vložitev eh, predlo predlogov sprememb pa je. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori... Do konca marca. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Najprej se zahvaljujem vsem kolegom, ki so z menoj sodelovali in kolegom iz sekretarjata Agri. Cilj eh, tega poročila je izboljšanje nekaterih določb, ki se nanašajo na označevanje, nekatere določbe, proizvodnjo, specifikacijo in označevanje sadnih sokov, da se zagotovi prosto gibanje eh, teh proizvodov v eh, Evropski uniji. Gre za drugi, drugo dopolnilo te direktive iz leta 2001-112. Eh, sedaj so vključeni, je vključen tudi paradižnik, eh, paradižnik oprostite, eh, med proizvodi za proizvodnjo, proizvodnjo teh proizvodov in odpravo uporabe sladkorja, čeprav je sladkor in, in med še vedno možno uporabljati v primeru nektarja v teh sadnih sokov in e, sicer, da je tu potrebno predvideti e, poseben sistem za nektarje. To je e, bilo narejeno na podlagi zahtev industrije, hkrati pa je potrebno predvideti tudi obdobje, znotraj katerega ta označba brez dodatnega sladkorja, eh, eh, da je to označba, ki lahko ostane eh, na označevanju in sicer ob upoštevanju dejstva, da se potrošniki vedno ne zavedajo sprememb direktive, zlasti, ker sedanja direktiva prepove prepoveduje dodajanje zlatkorja v sadne sokove, ki so iz 100 odstotnega sadja. E, torej, da bi uporabnike oziroma potrošnike o tem informirali, e, mora obstajati ta označba brez dodatnega sladkorja. Sicer pa to ni več potrebno, ko gre za sadne eh, sokove, kaj ti eh, lahko bi bilo za potrošnike zavajojoče. Industriji moramo omogočiti, da potrošnike informira, da lahko v trgovini najdejo nove sadne sokove brez dodanega sladkorja eh, in da na teh sadnih sokov, sokovih ne bo več označbe brez dodatnega oziroma dodanega sladkorja in uh, sadje pa sicer mora biti uh, sveže ali pa um, konzervirano, vendar v skladu z ostrozni, ostreznimi poda, uh, postopki tretiranja. Hkrati pa je potrebno upoštevati tudi to, da industrijski sektor potrebuje čas, da se vsemu temu prilagodi, zato da bi lahko vse države izvajale to direktivo, potrebno predvideti dodatnih 18 mesecev, zato da se lahko eh, industrija prilagodi eh, tudi z vidika obstoječih, eh, obstoječih zalog. Gre za začasni prehodni ukrep, kajti Zagotovili smo že, da tisti proizvodi, ki so že na trgu ali pa bili označeni pred, eh, pred veljavo eh, te direktive, da lahko še nadalje ostanejo na trgu za nadaljnih 18 mesecev. Največ 18 mesecev po tem, ko direktiva stopi, eh, je stopila v veljavo. Po preteku petih let po eh, uveljavitvi te direktive ne bo noben proizvajalec več mogel v označbo eh, napisati brez dodatnega sladkorja. Tako da eh, ta, ta direktiva lahko upošteva vse zahteve držav članic. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dajem. Gospeja Juso. Imate besedo. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pravzaprav tu ni uh, veliko dodati, le da je tu določeno število predlogov sprememb. Uh, vsebina direktive, ki se nanaša na sadne sokove in sorodne proizvode in eh, ki izključujejo sladkor iz eh, dovoljenih ingredientov, potem vključevanje paradižnikovega soka med sadne sokove, vse to je zelo pozitivno in prav tako je dobro, da se potrošnike informira o različnih kategorijah eh, sokov in eh, da je potrebno znati tudi razlikovati eh, torej proizvode, ki imajo 100-odstotno osebno sadja z nektarji tudi v smislu kampanj ozaveščanja potrošnikov o tem, da se pravila spreminjajo. Kar zadeva tega prehodno obdobje petih let, ko gre za označbo brez dodanega sladkorja, Kot je bilo povedano, bi to lahko eh, povzročilo zmedenost potrošnika ali je ta, to obdobje potrebno. Mislim namreč, da je pomembno, da zagotovimo, da proizvode, ki jih uvažamo, naprimer iz tretjih držav, to je še en primer tega, kar vedno poudarjamo v tem odboru. Namreč vsi moramo spoštovati enaka pravila, ko je eh, govor o standardih. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalki za njeno mnenje in za predloge. Gospa Jegel ima, Jegle ima besedo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospe poročevalki. Poročevalka je dobro upravila svoje delo in se je potrudila zadeve izvesti v naši smeri. Predlog komisije pa mi povzroča težave in mi kot odbor za kmetijstvo lahko podamo samo svoje mnenje odboru za okolje. Torej na koncu bo imel zadnjo eh, besedo eh, odbor za okolje. Strinjam se s skrbmi gospe Ajuzo. Kako bomo na zadnje obravnavali koncentrat, eh, tako da na zadnje potrošniki ne bodo več vedeli, zakaj gre? Dejstvo je, da lahko uporabljamo za sadne sokove samo najkakovostnejše sadje. Kako pa bo do zadeve pri uvozu? Kako bomo zagotovili, da bomo od uvozenih proizvodov zahtevali enake pogoje? Mislim, da je pred nami zelo težka naloga. Strinjam se tudi z prehodnim obdobjem, kaj ti potrošniki potrebujejo veliko časa, da se na nekaj navadijo na tak način, da zadevi tudi verjamajo in da jo vidijo pozitivno. Sedaj ne smemo več zapisati brez dodanega sladkorja in ne vem, če je to dobro. Pomembno je jasno označevanje, tudi kar se tiče izvora sokov, sestave, eh, torej kar se tiče sokov in nektarjev. In po mojem mnenju je to dobro označevanje nujnega pomena za celoten sektor in uh, zato uh, imam tudi težave z našim mnenjem in s pogajanji. Gospod Anjo. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Eno ali dve vprašanji bi imel na poročevalka. Kakšna, eh, kaj pa jo je motiviralo za to? kaj ti eh, naprimer niti v moji regiji, niti izven moje regije eh, nismo eh, nič lobirali glede tega. Zanima me torej, zakaj temu pripisuje ta pomen. Tu potem govorimo o sadnih sokovih, ki so namenjeni, ki so namenjeni prehrani ljudi. Torej, zakaj sploh ta omemba? Gospa Nedelčeva ima besedo. Благодаря, господин председател. Аз също... Хваля, господ председавачи. Захвалюем се. poročevalcu, ne glede na to, kar je bilo povedano, pa moram reči, da se mi zdi ta tema zelo pomembna, vključuje namreč izjemno pomembne vidike. Naj spomnim na to, kar je povedal poročevalec. In pa, da ni te etikete oziroma označbe brez dodanega sladkorja. Zdi se, da pri vsakem stališču komisije po uveljavitvi Lizbonske pogodbe to problem ki je vedno znova izpostavljen. Če obstaja ta označba brez dodanega sladkorja in potem zahtevamo od proizvajalcev, da tega ne delajo več, bi to lahko zmedlo potrošnika, lahko bi podvomil to in začel kupovati raje druge sokove, na katerih je označba brez dodanega sladkorja. Sadni sokovi so zelo koristni in so tudi dobri za zdravje. Zdi se mi, da bi bilo dobro, da sprejmemo predlog poročevalca in sicer, da se predvidi tako prehodno obdobje. Drugič. ko gre za uporabo arom in različnih vrst teh arom, tu se zdi, da se je potrebno temu prilagoditi, razlikovati med proizvodnjo sokov ali pa teh okusov, morda to ni samo po sebi umevno, kar pa zadeva same delegirane akte. tu so spremembe iz, prvega, iz prve priloge. Lahko se vprašamo, kaj to pomeni in kakšen je njihov pomen. To bi lahko umestili v celotno razpravo o delegiranih aktah. Hvala lepa. Bače Voski. Hvala, Marija. Hvala lepa. Zahvaljujem se e, poročevalki za zelo e, zanimivo poročilo. E, prav tako pa imam vprašanje kolikor vemo, proizvajalci sokov uporabljajo in imajo različne eh, načine, kako skušajo zavesti potrošnike. Naprimer, zlasti v primeru tistih sokov, ki ne, niso neposredno ehm, pravzaprav narejeni s sadjem. In eh, res je, da je njihov okus podoben okusu sadja, sam proizvod pa nima nič opraviti z naravnim sokom. Ali je tu govora tudi o tem, temu se je potrebno izogniti to vrstni zavajajoči informaciji. Vemo, da je to lahko problem in proizvajalci naravnih sokov, sadnih sokov, se pritožujejo zaradi eh, te to vrstne nelojalne konkurence. Namreč potrošniki lahko mislijo, da gre za naravne sokove, pa niso naravni sokovi, temveč eh, so narejeni na drugačni podlagi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Vačevoski. Ähm, Hvala lepa. Mislim, da je Poročila naše kolegice zelo dobro. Pozdravljam tudi prehodno obdobje petih let. Razmišljam morda, da je to obdobje morda predolgo, morda bi bilo lahko tudi krajše. Kar se mi zdi pozitivno pri predlogu spremembe direktive je to, da smo prvikrat začeli razmišljati o tem, da bi moralo biti normalno, da nimamo oznake brezodanega sladkorja in da tega ni več treba omenjati. In tako bi morali označevati samo tiste proizvode, kjer je sladkor dodan, kajti sama sem eh, mati. In eh, vedno znova se soočam eh, s problemom, kaj naj kupim, da ne bodo otroki, otroci uživali preveč sladkorja s sla, sokovi in da ne bodo na zadnje še pretežki. Mislim, da je komisija na dobri poti in ravna razumno in eh, pravzaprav se strinjam s podanim stališčem. Hvala lepa, gospa Remers, nihče besedo v imenu odbora, zato dajem besedo predstavnikom komisije Žakin. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem poročevalcem za odlično poročilo, pa tudi za različna dopolnila. Uh, gre za eh, nekaj, kar je predvsej tehnične narave, nanaša se na potrošnjo sadnih sokov, eh, je pa tudi zelo pomembno za vidika preglednosti za potrošnike. Kar zadeva prve predloge sprememb, ki so konstruktivne narave, zlasti tisti, ki govorijo o prehodnem obdobju za že obstoječe proizvode, ki pa ni skladen z direktivo v času prenosa direktive. S tem v zvezi bi želel počrtati nekatere eh, eh pomisleke v zvezi z eh, predlogom spremembe ene, ki se nanaša na dodane sladkorje in povedati nekaj več o tem, kakšen je namen eh, eh, komisije. Sokovi lahko eh, ali pa ne vsebujejo sladkorje, običajno v, sokov, v sadnih sokovih teh dodanih sladkorjev ni. Označba dodanega sladkorja pa se ne izvaja sistematično, celo za tiste sokove, ki ne vsebujejo dodanih sladkorjev in eh, za vidika stališča komisije eh, sadni sokovi ne bodo več mogli vsebovati dodanih sladkorjev, to bo lahko edino sladkor, eh, ki naravno izvira iz sadja. Zato gre tu za normo, ki jo je potrebno sporočiti potrošniku v razumnem roku. Na isti način tudi ta način označevanje brez dodanega sladkorja postane vprašljiv z pravnega vidika, glede na to, da gre za sadne sokove, ki sploh ne smejo v nobenem primeru vsebovati do, eh, nekih dodanih sladkorjev. In ko bo eh, eh, eh To prehodno obdobje 18 mesecev je zato eh, tudi predvideno in pa eh, tudi predvideti eh, začasno obdobje in sicer eh, v času, ko zaloge še ne morejo biti v skladu z zahtevami nove, nove direktive. Ta rok, to obdobje naj bi bilo 18 mesecev z prenosom oziroma prevzemanjem direktive, to pomeni skupno tri leta in eh, predvideti še daljše prehodno obdobje za eh, definitivno črtanje teh označb, pa se ne zdi sorazmerno. In bolje bi bilo, da se potrošnike o tem informira, obvesti že vnaprej, zato da se dobro upozori na to, da eh, gre eh, za zakon, ki se ga spoštuje. Zato je potrebno o tem obvestiti potrošnika in eh, ne predvideti od teh označb v času predolgega trajanja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bene, grazie alla... Hvala lepa. Hvala komisiji. Gospa Dančila za sklepne besede. Hvala lepa. Zelo pozorno sem poslušala vaše predloge. Kot sem že povedala, se sladkorja ne dodaja več sadnim sokovom. Omenila sem tudi, da se tega ne zavedajo vsi potrošniki. Zato, da bi zagotovili večjo preglednost, mislim, da bi morali ohraniti to oznako. V zvezi s tem, kar je povedal gospod Vojčehovski, da obstajajo določeni sokovi, ki so izdelane iz umetnih snovi in ne iz dejanskega sadja, lahko povem, da je to zelo zanimivo. Tudi gospa Egle je povedala nekaj zanimivega. Lahko bi omenili izvor oziroma poreklo in sadje, ki je vključeno v ta sok. Zaradi tega bi dosegli višjo stopnjo preglednosti in tako ne bi več zavajali potrošnikov. Namen tega poročila je poenostaviti direktivo. Moja kolegica Marija je to že povedala, namreč zelo pomembno je za naše zdravje, kajti 10 odstotkov skupne probe pijač so nealkoholne pijače in sokovi. Zapisala sem si vse vaše pripombe, čakam na predloge spremembe. Prepričana sem, da bomo skupaj lahko našli najboljšo rešitev za to, da bomo dobili direktivo, ki bo izpolnila želje, želje potrošnikov. Hvala. Bene, Hvala lepa, gospa Dančila. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu in sicer številka 7. Sprememba uredbe 378-2007 v zvezi z pravili za izvajanje prostovoljne modulacije neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike. Gospa Reimers je poročevalka, preučili bomo osnutek njenega poročila. Še enkrat gre za uskladitev z Lizbono. Namen je spremeniti uredbo sveta, zato da bi bila v skladu z Lizbonsko pogodbo poročevalka podpira predlog komisije za izvedbena pooblastila v zvezi z vsako vrsto akta. Tako je dajem besedo, če želi spregovoriti. Preden bomo slišali besede komisije. Gospod Remers, izvolite. Ja, danke. Hvala lepa. Tukaj gre za prostovoljno modulacijo oziroma gre za prilagoditev v Lizbonski pogodbi. Gre za to, da da bi imeli možnost prostovoljnega izvajanja modulacije za države članice. In sicer bi to lahko uporabljale eh, države članice, ki imajo težave sa financiranjem. To je zelo tehnično poročilo, gre samo za postopke. Predlog komisije je, da bi komisija izvajala izvedbene akte, ko gre za izvajanje te eh, prostovoljne modulacije neposrednih plačil. Gre za, račune, gre za načine izračuna, gre za izvajanje na nižjih eh, ravneh. In eh, države članice imajo v skladu z 291. členom pogodbe o delovanju Evropske unije pristojnosti za izvajanje zakonodaje. Želimo, da bi eh, prostovoljna eh, modulacija bila možnost v vseh državah članicah ampak samo Velika Britanija uporablja to možnost, kolikor vem. Eh, Portugalska je tudi pred kratkim opustila to izvajanje in zato imamo samo še eno državo članice, ki, državo članice, ki bi to uporabljala do naslednje reforme. Sa predlogom Evropske komisije nimam težav. Pričakujemo predloge sprememb do 12. aprila in eh, potem mislim, da bomo hitro zaključili. Hvala. Molto bene, grazie Britta.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 Hvala, gospod predsedujoči, z veseljem eh, prihajam spet v Agri. To mi je vedno v zadovoljstvo, zlasti, kadar gre za predlog, pa tudi eh, zato, ker gre za eh, veliko uskladitev stopnjo usklajenosti z poročevalko. Eh, tu gre za predlog eh, o uskladitvi, ki se nanaša na eno samo državo članico, to je Združeno kraljestvo in sicer za eno samo leto, leto 2012. Eh, in Portugalska se je odpovedala modularni uskladitvi, kar pomeni, da gre to v smislu status quo, In sicer, eh, ko gre za to, ali gre za določitev zneska in eh, sami menimo, da je to že opredeljeno in da je zato šlo za eh, spreminjanje fiksnega eh, oziroma določenega zneska, kar pomeni, da smo odvisni od zneska, ki ga predloži država članica in sicer brez uh, intervencije odbora. Ko pa gre za finančno disciplino ali pa za uh, uredbo, ki se nanaša na Eh, prostovoljno modulacijo. V teh dveh primerih pa se mi zdi sicer, da gre tu za bolj eh, domneve, za domnevne primere, ne pa za resnične primere. Tu pa smo že eh, pri izvedbenem postopku in zato je potrebno mnenje odbora iz te perspektive tako imenovanega stand stila, namreč samo v primeru, da bi do tega prišlo, da se spremeni znese, ki je sicer že opredeljen sa strani komisije in ki bi se nanašal na samo eno leto, leto 2012, je komisija ob upoštevanju predlogov sprememb pred nami ne more sprejeti predlogov sprememb 1 in 3, po katerih bi eh, sklepali sklepali, eh, da je potreben postopek odbora za določanje zneska. Medtem, ko se v vseh drugih točkah to eh, predstavlja redakcijsko vprašanje in ni eh, nobenih problemov. In tu govorim o predlogih sprememb 4 in 5. Hvala lepa, toliko sem želel povedati. Predsedujoči. Hvala. Želite besedo, gospod Ramers? Ne. V redu. Če se strinjate in če nišče drug ni zaprosil za besedo, predlagam, da prejdemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Spet poročilo o uskladitvi in sicer sprememba uredbe sveta 485 skozi 2008 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada strani držav članic gospod Kapulas Santos je poročevalec. Še enkrat gre le za uskladitev, zato mu dajemo besedo. Hvala, gospod predsednik. Kot pri prejšnjem poročilu gre za to, da moramo zadeve uskladiti z novo Lizbonsko pogodbo, v zvezi z izvedbenimi in delegiranimi akti? To je vprašanje, ki se vedno znova pojavlja v našem odboru. Sam želim podati nekaj pomislekov v zvezi s tem. Moj predlog se omejuje samo na tiste predloge sprememb, ki so nujno potrebni za to, da bi uvedli to uskladitev, glede na to, da je med parlamentom in svetom precej visoka stopnja soglasja ta uredba bi izključevala integrirane sistem nadzora za neposredno podporo, o čemer smo razpravljali. Predlaga posodobljeno različico pravnega besedila o tem, da bi postavili pogoje za delegiranje pristojnosti. Predlagamo petletno obdobje, ki bi ga potem lahko vedno znova podaljšali, če predtem nihče ne izrazi ugovora. Obdobje za uložitev ugovorov bi bilo dva meseca. Govorili smo tudi o tem, da bi ohranili postopek kometologije s pomočjo dokumentov oziroma direktive iz leta 2005. Tam je opisana vloga komisije. Zahvaliti se želim našemu sekretarjatu. Gre za zelo tehnično vprašanje. Kakor ponavadi, se je sekretarjat še enkrat zelo izkazal. Predloge sprememb je mogoče vložiti do 12. aprila. Hvala. E, Hvala. Gospa Bunjo, gospa Bunjo, izvolite.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 Namen predloga komisija je prilagoditev eh, te eh, uredbe novjemu pravnemu okviru oziroma določbah eh, in sicer v skladu z členom 290 in 291. In ta predlog se nanaša izključno na to dejanje prilagoditve, ne da bi kakorkoli to vplivalo na vsebino potrebno je doseči konvergenco eh, med predlogom komisije in predlogom Luisa Manuela Capulosa Santosa ob eh, tem, da se seznanimo s tem, kar je predloženo med delegiranim aktom in eh, upravljalnim aktom in predlogom Luisa Manuela Capulosa Santosa. Tu imamo posebno stališče, ki se nanaša na četrti predlog sprememb in sicer na izvajanje delegiranih eh, pristojnosti. Eh, gospod Kapula Santos vam predlaga, eh, da se v času omeji prenos pristojnosti na komisijo in sicer za obdobje petih let in eh, eh, komisija bi raje videla, da njena pristojnost ni omejena v času, ampak je predvidena za nedoločen eh, čas in sicer v okviru tega tako imenovanega common understanding. To bi bilo bolj v skladu z potrebami oziroma zahtevami skupne kmetijske politike, tudi zato, da se izognemo blokadam, kajti si sicer bi lahko v vsakem trenutku prišlo tudi do eh, odprave eh, te eh, možnosti delegiranja pristojnosti. Sicer pa eh, se nam to tudi zdi, da ni neobhodno potrebno eh, s pravnega vidika. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Komisiji. Če nišče drug ni zaprosil za besedo, bomo dali besedo spet poročevalcu. Hvala, gospod predsednik. Vse skupaj sem si zabeležil, vseeno mislim, da imamo visoko stopnjo soglasja med komisijo in parlamentom. Seveda obstajajo določene izjeme, Kasneje se bom sestal s koordinatorji drugih političnih skupin in skupaj bomo delali na tem, da bi zadevo rešili še v prvi obravnavi. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili z osmo točko. Sedaj bomo imeli petminutni odmor, preden začnemo s točko 9 o olivnem olju, zato ker predstavnikov komisije še ni tukaj. Vsem koordinatorjem, ki so prisotni in tistim, ki tudi niso prisotni, želim nekaj povedati. Namreč, ko bomo končali z olivnim oljem, mislim, da to ne bo trajalo več kot 20 minut in bomo imeli takoj sestanek koordinatorjev. Predlagam, da, oziroma mislim, da bomo lahko imeli sestanek koordinatorjev ob petih. Ponavljam, petminutni odmor, da damo čas predstavnikom komisije, potem bomo imeli točko razno in sestanek koordinatorjev petih. Hvala.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 ci ha raggiunto il direttore verheugen per. kolegice in kolegi mislim da je najbolje da začnemo vsi prisotni so tukaj že na začetku sem vam povedal da smo na oziroma da so na zadnjem svetu kmetijskih ministrov razpravljali o krizi v sektorju pridelave oliv in olivnega olja morda bi lahko uvedli o zasebni shrambi. Komisar Dačan Čološ je obljubil, da bo preučil zadevo. In z veseljem vam sporočam, da je tukaj predstavnik komisije. Odbor bo o tem razpravljal 13. aprila na naslednji seji. Mislim, da bomo o tem slišali več od predstavnika komisije. Mislim, da je pravi čas sedaj, da se spustimo v vprašanje olivnega olja. Čeprav nam je komisija večkrat podarila, da zasebne shrambe ne bo dovolila, ampak lahko upoštevamo probleme, s katerimi se sooča ta sektor trenutno. Problemi se pojavljajo v Španiji in tudi v Italiji tako ali drugače želimo preučiti možnost, da bi sektorju poslali signal, da razmišljamo tudi o njihovih težavah. Torej, takoj dajem besedo poslancem, ki želijo spregovoriti. Ne. Najprej bomo poslušali predstavnika komisije. Se opravičujem. Slišali bomo vse novosti, potem pa bomo razpravljali z poslanci. Izvolite. Um, Hvala lepa, gospod Castro, za ta uvod. Res je, zavedamo se, kakšne so razmere na področju olivnega olja na trgu skupnosti. O tem so govorili tudi na zadnjem zasedanju na vrhu oziroma v svetu. Slišali smo, da so ta trenutek cene v Grčiji pod najnižjo spremeljivo urednostjo, v drugih državah članicah pa so nad to mejo. Pravna podlaga pravi, da moramo pokazati, da prihaja do resnih izkrivljen na trgu ena od eden od pomembnih dejavnikov je cena. Strinjamo se, da so cene nizke, vendar so nad najnižjo sprejemljivo mejo. Svet je organiziral še upravljalni odbor, imeli smo to točko na dnevnem redu. Države članice proizvajalke so razpravljale o tem, imeli smo vse informacije o trgu, ki so bile na razpolago. Skupaj smo želeli poskrbeti, da imamo na voljo zadnje informacije in podatke, zato da ni prišlo do nesoglasja v zvezi s količinami in cenami. Še vedno je, man, imamo dovolj manevrskega prostora za izboljšave. Razmišljamo o tem, dokolikšne mere v primerjavi s preteklimi leti. Lahko govorimo o zgodnji letini, zato da je razpoložljivost olivnega olja sedaj nekoliko večja, kot je bila v preteklih letos. To še, letih. To še sedaj preučujemo. Trenutno smo v fazi ocenjevanja. Z tega stališča več trenutno ne morem povedati. Hvala. Va bene, eh... Hvala. No, moram reči, da ste nam povedali, kaj veliko novega ali nam dali kaj upanja, ampak morda se bo v razpravi kaj izkazalo. Gospa Kasija, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Zdi se, da komisija ne pozna dejstev v tem sektorju. Naj vam povem, da cene že sedem let padajo, v zadnjih petih letih pa padajo drastično in to povzroča veliko skrbi v sektorju, glede na to, da cene po vsem svetu padajo in da se spopadajo s pritiski strani predelovalne industrije. Lahko rečem, da so težave res velike. Družine, ki se ukvarjajo s pridelavo olivnega olja, izgubljajo velik del svojega prihodka. Poprečni proizvodni stroški znašajo 2,85 evra na liter. V Španiji je to približno evro 90. Vidite lahko, da obstajajo velike razlike med proizvodnimi stroški in to ima seveda tudi ustrezne posledice. Družine se srečujejo, družine, ki delajo na teh eh, kmetijah, se srečujejo z resnimi finančnimi težavami. Tukaj govorimo o sektorju, kjer je Evropa v vodilnem položaju. Na to ni treba opozarjati. Tretjina olivnega olja se proizvede v Evropski uniji, 40 odstotkov tega se proizvede v Španiji. V Španiji je največ proizvodnje v Andaluziji. 25 odstotkov BDP-ja prinaša pridelavo olivnega olja. Torej, vsaka odločitev Evropske komisije v zvezi s tem je ključnega pomena. Tukaj govorimo o neposredni usodi milijonov ljudi, ki živijo od pridelave oliv. To ne velja samo za Španijo. Razmisliti moramo o zasebni hrambi, tako kot smo junija oziroma julija 2009. Če ne, se lahko pojavijo še večji problemi. Ti ukrepi so nujno potrebni, kajti možnosti za izboljšavo praktično ni. Reforma skupne kmetijske politike bo prav gotovo vodila do niže pomoči na hektar za kmetije za pridelavo olivnega olja. Tudi tržna veriga izvaja velik pritisk. Naj vam povem, kaj mislim s tem. Pred nekaj leti se je olivni sektor odločil, da se organizira zato da jim ne bi bilo treba čakati komisije, zato da bi si zagotovili ustrezne zmogljivosti v zvezi s hranjevanjem, da bi lahko sploh preživeli. Zadeva je prišla na Evropsko sodišče in prisilili so jih, da razpustijo svojo organizacijo. Finančnih sredstev pa niso imeli dovolj za to, da bi se ponovno organizirali. Prisilili so jih torej, da so vse vrgli skozi okno. Denarja pa nimajo več, pravne gotovosti in nimajo, na podlagi katere bi lahko imeli enake pogoje kot drugi sektori. Mislim, da bi morali zagovarjati zasebno shrambo. V preteklosti je prišlo do napake zaradi pomankljive pravne varnosti. Mislim, da bodo poslanci prav gotovo povedali kaj v zvezi s tem. Povedati želim le, da bo v petek komisar obiskal Španijo. Resno govorimo o hrambi in to je nujno potrebno, če že govorimo o reformi SKP, komisija vas še enkrat prosim, da razmislite o tem, kako potrebni so mehanizmi za to, da bi rešili probleme, s katerimi se bodo soočale določene regije, ko ne bo več pomoči na hektar. V Andaluziji bi lahko prišlo do izgube polovice sredstev, ki jih trenutno prejemajo in to bi zelo negativno vplivalo na razmere tam, kaj ti sektor je že tam več let v krizi. Hvala, gospa Garcia. Gospod Agnew, izvolite. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Nisem pridelovalec olivnega olja, nihče v Združenem kraljestvu to ni. Olivno olje in olje ogrščice bi lahko zamenjali in oboje uporabili za kuhanje. Cene oljne ogrščice so se močno povišale skoraj za 100 odstotkov iz 200 na 400 funtov na tono. Zanima me, ali bi komisija lahko podala kak komentar v zvezi s tem. Prosim tudi, da mi povedo več o maloprodajnih cenah olivnega olja, ali imajo potrošniki dejansko kakšno korist od vedno nižjih cen olivnega olja, ali nekdo od posrednikov tukaj na veliko služi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Santos je zaprosil za besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Povdariti želim to, kar je povedala gospa Garcia. Res je to, predstavlja velik problem. Ko govorimo o skupni kmetijski politiki, pa udarjamo potrebo po mehanizmih za urejanje trga. Tukaj ne govorimo o ničemer abstraktnem. Govorimo o mehanizmih, ki bi jih lahko uporabili za to, da rešimo probleme, ko in če se trg ne odziva tako, kot je treba. Mislim, da je to samo po sebi umevno. Če preučimo vse zavrnitve, govorili smo o tem, da bi moralo priti do povišanja potrošnje na svetu na globalni ravni, ampak namesto tega so cene že več let v upadu. komisija preučuje, kako pomembno je to vprašanje v številnih državah članicah. Zato moramo tudi mi povdariti, kako pomembno je, da komisija hitro ukrepa z orodi, ki jih ima na voljo. To so orodja, ki jih lahko uporabi takoj, zato da lahko odpremo možnost zasedne hrame. Hvala. Gospod Jar ima besedo. Hvala lepa. Sam nisem velik eh, strokovnjak za tržni red za olive. Angliški kolega pa mi je dal pogum, da postavim še sam vprašanje komisiji, kajti to, kar je povedala komisija, mi ni ja, ravno odprlo oči. Odgovor je bil tudi zelo kratek. Moje vprašanje je torej sledeče. Kje vidi komisija razloge za slabe cene? Ali se v Evropi preveč proizvaja ali je razlog eh, svetovni trg ali pa je razlog v uh, verigi dodane vrednosti. Zanima pa me, ali ima komisija kakšne predlago, predloge v zvezi s tem, kako bi izboljšali cene. In zadnje vprašanje se nanaša na mojo kolegico. Ko govorimo o tržnem instrumentu, o o intervenciji. Zanima me, za kakšno količino bi potem šlo in kdaj bi intervenirali in za kakšnim ciljem. Hvala. Ecco, io mi permetto anch'io di fare un breve intervento. Tudi sam bi rad podal nekaj komentarjev, kajti vidim, da se nihče drug ne javil k besedi. Imel bi vprašanje za predstavnika komisije. Povedali ste nam, da je najnižji prak, oziroma da najnižji prak za zasebno shranjevanje še ni bil dosežen. Ali ni potem čas, da si pogledamo instrument, ki določa ta najnižji prak, kajti soočamo se s hudo krizo v Grčiji, v Španiji, v Italiji in v drugih evropskih državah. Če ta instrument ne deluje, potem je gotovo napočil čas, da spremenimo instrument. Eh, pripravljamo veliko zakonodaje, imamo zakonodajno orodje, ki nam bo omogočilo, da ukrepamo, če se komisija strinja. In moja druga točka, Za eh, skupne tržne organizacije za sadje in zelenjavo smo dosegli način oziroma mehanizem za upravljanje krize, ki zelo dobro deluje. Ali ne bi bilo primirno, da bi uvedli podoben mehanizem tudi v sektorju za olivno olje? Tako bi pomagali proizvajalcem, da eh, bolje zagotavljajo eh, ponudbo glede na popraševanje trga. do sedaj nismo mogli do, veliko eh, storiti, dobro izboljšati pri eh, usklajevanju popraševanja in ponudbe. Ali ne bi bilo torej primerno, da bi si še enkrat znova pogledali ta najnižji prak, najnižji cenovni prak? To bi lahko storili v državah članicah, potem pa bi storili nekaj podobnega, kot imamo tudi pri tržni organizaciji sadja in zelenjave. To bi bila, to bi bilo torej, to bi bila torej moja vprašanja za predstavnika komisije. Ali še kdo drug želi besedo? Če ne, potem bi dala besedo direktorju. In eh, gospod direktor, naj se prosim odzove na naše vprašanje. Much, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Šel bom skozi vprašanje in sicer kronološko. Gospa Garcia je omenila potencijalno znižanje pomoči na hektar. Vsi vemo, kako pomembno je ne samo v sektorju, v sektorju za oljuno olje, ampak v vseh sektorjih, kako pomembna je ta pomoč na hektar. To je del širše razprave, ko bomo razpravljali o skupni kmetijski politiki po letu 2013, namreč do kakšne mere bomo ohranjali plačila na hektar, ali jih bomo ohranjali ali ne. In to se bo nanašalo tudi na olivno olje. Nimamo pa nič specifičnega v kontekstu olivnega olja. Potem, do kakšne mere bi lahko zamenjevali a, olje ogrčice in pa olivno olje. Tukaj gre za dva različna trga, tukaj so različni uporabniki, različni historični uporabniki v državah članicah. Torej, ne vidim neposredne povezave med a, oljem ogrčice in olivnim oljem, ne vidim, kako bi to lahko prepletali. Mislim, kar potrebujemo glede olivnega olja je ureditev oziroma položaj, kjer je ta hipna volja preveč olivnega olja kot običajno v tem lepnem času. V Španiji imamo sedaj 421 tisoč ton zaloge. Žetev je bila zgodnja in sedaj se soočamo s količino 1,1 milijona tone in zato so čutne tudi posledice na trgu. In zato so cene tudi razmeroma nizke. In pa, do, in pa do kakšne mere sedaj te niže cene prenašamo tudi potrošnikom. Mislim, da je to res, da ta prenos eh, se dogaja. Kaj ti v supermarketih eh, držav proizvajalca nudijo olivno olje, kajti to olje je sestavni del njihove kuhinje. Olivno olje se uporablja na zelo široko. Tudi to vpliva na cene, kajti to ima velik vpliv na proizvajalce in pa na marže imamo mehanizme za urajanje trgov, kot je dejal gospod Kapola Santas, v sektorju olivnega olja imamo a, raven, varnostno raven in sprožimo oziroma omogočimo zasebno skranjevanje, če so pogoji izpolnjeni. Ampak naj ponovim, pravna podlaga je širša, kot vključuje več stvari, kot samo najnižjo ceno. Torej upoštevati moramo več stvari, preden omogočimo zasebno skranjevanje in pogledati si moramo tudi povezan položaj na trgu. Kar pa se tiče zadnjega vprašanja gospoda predsednika raven referenčne ali raven referenčne cene prilagojena položaju. Tudi tu bi se nanašal na širšo razpravo o varnostni ravni, ki ni nič specifičnega za olivno olje, kajti to imamo v številnih sektorjih ta raven se nam zdi ustrezna v različnih sektorjih in to bo širša razprava po letu 2013. In vprašanje je, ali bi odprli to razpravo za specifične sektorje. Ne vem, imam svoje dvome o tem. To je del širše oziroma to zahteva širšo razpravo. In kar se tiče zadnjega vprašanja v zvezi s primeri tr na trgu zelenjave in sadja. V mlečni sveženj je bila vključena ideja a, pogajanja. Oziroma, tukaj gre za pogajalsko moč proizvajalcev, organizacij proizvajalcev. Proizvajalci v Španiji imajo nekoliko šibek položaj glede na predelovalno industrijo. In to bi bila morda zanimiva možnost, da bi razširili te možnosti tudi na druge sektorje. Ampak tudi to je del širše razprave po letu 2014. Hvala lepa. Bene, io ringrazio il direttore che... Eh... Hvala lepa, direktorju. Torej gospod Kapala Santos, gospa Garcia in vsi, ki ste s tesnimi stiki za proizvajalci olivnega olja, morda bi lahko sprejeli povabilo direktorja, da si pogledamo to, kar se dogaja v mlečnem sektorju in da bi videli, kaj se dogaja. Kolegice in kolegi, sedaj bomo zaključili z eh, sestankom eh, odbora. Naslednjič se bomo sestali. 12. in 12. 4. Sedaj pa bomo nadaljevali s sestankom, sestankom koordinatorjev.